Voilà, bonjour à tous, la séance est ouverte. Dobar dan vsem skupaj. Začnimo z zasedanjem. Najprej sporočilo eh, od eh, skupine socialistov sem prijela zahtevo po poimenovanju uh, novih odborov oziroma članov odborov in to bomo tudi uvrstili na ta zapisnik, če ni nobenih pripomb, štejem, da so predlogi sprejeti. In sedaj je na vrsti po dnevnem redu izjava sveta in komisije o sklepih sveta ECOFIN. In s tem dajem besedo ministru za finance Belgije, gospod Renders, imate besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Čisto preprosto vam lahko rečem, da je svet ECOFIN, ki je pravkar potekal v Bruslu, dosegal napredek in je sprejel evropski semester v smislu proračunskega usklajevanja.